izjavi sveta in komisije odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih. Najprej bomo dali besedo komisarki, izvolite. Najlepša eh, hvala, gospa predsedojača, spoštovane poslanke in poslanci. Zelo pomembno je razpravljati o tej temi. Pomembno je, da je na dnevnem redu. Gre za odpravo nasilja nad ženskami. To vprašanje je prioritetno za komisijo in seveda ne moremo eh, ne sprejeti, ne tolerirati eh, nekakršne oblike eh, nasilja. Na samem začetku naj jasno povem, da, da gre tu tudi za zadeve javnega reda in miru, vendar pa to ni pristojnost EU, ampak držav članic. Nasilje na podlagi spola je kršitev temeljnih pravic in s tem se, tu, eh, se tudi izinočuje enakost eh, med moškimi in ženskimi. Nasilje nad ženskami, vključno s spolnim nasiljem, je nespremljivo ne glede na to, kje se zgodi, ne glede na okoličine in ne glede eh, na to, odkot prihajajo storilci. Vsi v Evropi morajo spoštovati pravo in eh, temeljne vrednote, na katerih Evropska unija sloni. Eh, Vendar pa spolno nasilje ni nekaj novega oziroma to ni nekaj, kar bi eh, uvozili. Raziskave kažejo, da je polovica žensk v EU že bila žrtov spolnega nadlegovanja. Več kot ena od desetih žensk v Evropski uniji pravi, da so bile žrtve spolnega nasilja in ena od dvajsetih pa je bila posiljena. Zagotoviti moramo, da bodo naše ulice, trgi in postaje varne za eh, ženske. Ustvariti moramo tako okolje, kjer se žrtve ne bodo bale prijaviti spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja. Kajti prav gotovo Eh, brez težav prijavijo rop, recimo, in zagotoviti moramo tudi ustrezen pregon in obsodbo storilcev. To, kar se je zgodilo v Nemčiji na Silvestrovo leta 2015, je odkrilo pos posebno naravo uh, izziva, ki ga predstavljajo spolno nadlegovanje. Nemčija sedaj predlaga eh, nove ukrepe, tudi spremembe v nacionalnem kazenskem zakoniku in o tem bo potekala tudi razprava med ministri za pravosodje. Konvencija Svet eh, Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami, tako imenovala Istanbulska konvencija, vsebuje pravno zavezojoče standarde na mednarodni ravni. Ženske in deklice morajo biti zaščitene pred eh, nasiljem, vključno z spolnim nasiljem in spolnim nadlegovanjem komisija eh, sedaj že razmišlja o tem, da bi pristopila k tej konvenciji. Prvi konkretni korak je bila objava terminskega eh, načrta oktobra 2015. Treba je imeti ustrezne pravne ukrepe na tem področju. Eden od problem je eh, tudi v tem, da dovolj žrtev eh, spolnega nasilja ne prijavlja eh, tega zločina policiji. In upajmo, da bo ta direktiva to spremenila, kajti okrepila bo podporo žrtvam v državam članicam. Države članice morajo uporabiti eh, in eh, prenesti tudi direktivo o eh, pravicah žrtev. Ta vključuje tudi pravico do prevoda in zaščite na sodišču. Nas, spolno nasilje. je nekaj, kar zahteva tudi specialistično podporo. Specialistični ukrepi morajo biti sprejeti tako, da se ženske zaščiti pred nadaljno škodo v samem kazenskem postopku in komisija bo spremljala pravilno implementacijo te direktive. Vsi vemo, da sama zakonodaja ni dovolj. Zato tudi financiramo projekte, ki bodo dejansko spremenili življenje žensk in deklic v Evropi, ki bodo eh, zagotovili spoštovanje vseh pravic. Trenutno eh, smo objavili dva razpisa. 6 milijonov evrov imamo za nacionalne in transnacionalne projekte za izboljšavo spoštovanja pravic žrtev in potem imamo še 6 milijonov za projekte, eh, ki so namenjeni bojo proti spolnemu nadlegovanju in spolnemu nasilju. Enakost med moškimi in ženskami je ena temeljnih vrednot Evropske unije in odločni smo, da bomo to enakost med spoloma tudi uresničili. E, In zato je, so naši napori na tem podro, področju sestavni del našega dela v širšem kontekstu zagotavljanja enakosti med spoloma. Sprejeli bomo odločne ukrepe, izboljšati enakost in pa e, eh, zato, da se zmanjša nasilje nad ženskami. Najlepša hvala za to razpravo. E, od, želim eh, se opravičiti v imenu Vere Jurove, kolegice, kaj ti žal ni mogla priti danes sem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Vse želim obvestiti, da v dogovoru s političnimi skupinami svet ne bo eh, sodeloval v tej razpravi. In prvi, prva govorica, govornica bo gospa Holmaj. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Dogodki v Kelnu so temo seksualnega nasilja proti ženskam ponesle v novo dimenzijo in hkrati sprožili novo javno razpravo. Hvala Bogu. V Kelnu so bili pretežnoma eh, storilci z severnoafriškim ozadjem, predvsem iz Maroka in Algerije. Ženske so napadli, jih spolno zlorabili in nadlegovali. Ampak seveda pa to ni samo v Kilnu, imamo tudi v diskotekah, kjer ženskam v pijače mešajo um, določene snovi, pa ne glede na to, kakšnega ozadja je um, storilec. V Nemčiji je pa mojem mnenju nujno da se preganjajo takšne kazniva dejanja in zato je treba na nacionalni ravni tudi predelati zakon in veseli me, gospa Kreto, da ste upozorili na to, kaj ti v nacionalni zakonodaji številnih držav je še vedno tako, da morajo ženske dokazati, kako so potekali napadi, ne pa, da, najp da morajo najprej odgovarjati eh, mož, eh, storilci. Eh, ženske so v takih situacijah že tako težko razkrijejo in težko z nekom govorijo. Po drugi strani pa mora moramo biti tudi pozorni, da ne bo prišlo do nekih eh, no-go področji. Jasno moramo povedati, čigave, kakšne narodnosti so storilci in kaj so storili. Moramo paziti, da ne bodo morale ženske sedaj paziti, da jim moški ne pridejo preblizu, da ne bodo več smeli nositi kratkih kril ali iti v eh, bazen na prostem. Enakost med spoloma je pri nas veljavna z razliko od nekaterimi državami, ki izvajajo nasilje proti ženskam in to tudi zakonsko odobrujejo. Hvala. Hvala lepa, gospa Arena. Hvala lepa, gospa predsedujoča ena ženska od treh v Evropi je bila žrtev nasilja ali pa bo žrtev nasilja. Pogosto nasilje izvaja član družine, prijatelj ali partner, ne nujno migrant. 13 milijonov žensk je leta 2014 bilo žrtev nasilja, leta 2014 migranska kriza ni bila nikjer niti blizu. Nasilje nad ženskami je obstajalo že pred migranti. Za skupino SD je zelo pomembno, da zaščitimo vse ženske, ki so bile žrtev nasilja. Preganjati je treba storilce, ne glede na njihovo veroizpoved, družbeni razred ali ozadje. To, kar se je dogajalo okoljno, je obžalovanja vredno. Izpostaviti in preganjati je treba odgovorne. Ampak ne moramo zauzeti rasističnega pristopa. S tem ne bomo razrešili problema nasilja nad ženskami na javnih mestih ali v zasebnih prostorih. Potrebujemo boljše metode za boj proti s predsotkom, stereotipom in tako naprej. Ženska naj bi bila podrejena, moški nadrejeni, ženska šipka, moški močen, ženska pasivna, moški aktiven. Poglejte si, kakšni so danes oglasi. Boste videli, kako se ti stereotipi gravirajo v našo kulturo. To še enkrat kaže na to, da čustva ubijajo razum. Predlagam, da dolgoročno zastavimo poglobljeno delo. Strategija, o kateri smo danes glasovali, strategija o enakopravnosti med ženskami in moškimi je korak v pravo smer. Hvala lepa. Gospa Višnjevska. To, šanovna pani eh, predsednica, drago. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. ogromno napadov se zgodi v evropskih mestih in to je znak, da je večkulturna politika bila neuspešna. Ni na ključe, da se nemška policija ni odzvala na Silvestrovo. Nekateri so celo trdili, da so žrtve same povzročile napade, da so bile preveč provokativne z svojimi oblačili, z parfumi in tako naprej mi sprejemamo pravila, ki veljajo za vse. Podpredsednik Timmermans je rekel, da napadi v Kölnu spoh niso povezani z migransko krizo. Sprašujem se, koliko časa namerava Evropska unija ohranjati dobro ime migracijske politike više od dobrega imena žensk. Ali veste, kakšno nasilje se dogaja? naprimer v centrih za begunce. Ali bomo končno nehali govoriti o tem, da skušamo prekiniti nasilje nad ženskami, ali bomo končno začeli ukrepati za to, da se bodo ženske v Evropi počutile varno. Čudi me, da je lahko kdorkoli slep in ne opazi tega novega nasilja nad ženskami. Gospa Mlinar. The microphone, please. Eh, gospa predsedujoča gospa komisarka veseli me kako je naenkrat poraslo število feministk v evropi očitno je vsak kar naenkrat razumel da če ženska reče ne to pomeni ne vendar pa se sprašujem Zakaj po anketi Eurostata 25 odstotkov Evropejk in Evropejcev je še vedno mnenja, da dekle v kratkem krilu še vedno izziva težave? Žal je odgovor zelo preprost. Napadi v Kelnu so bili na populističen način izkoriščeni za um, pregon, preganjanje uh, migrantov in pravice žensk so tu podrejene. Naj vam podam primer. Ženske se že leta in leta pritožujejo zaradi seksualnega nadlegovanja na Minhenskem oktoberfestu, pa ni nikakršnih posledic in tudi mediji temu ne posvečajo pozornosti. Torej, hvala lepa za to feministično podporo, ampak zadnje, kar potrebujemo, eh, je sedaj nek, neka množica oportunističnih feminist. Seveda so eh, kelenski dogod, do, dogodki tudi pomankanje nekih pravil, ampak vprašanje pa je tudi kakšna je vloga ženske ne samo pri vprašanjih migracij ampak tudi v evropski družbi. storilce je treba kaznovati ne glede na to kdo so ali odkot prihajajo. potrebujemo evropski okvir in nacionalno izvajanje zato da bomo nasilje proti ženskam zatrli v kali. Seveda, kulturne razlike obstajajo, tega se ne da zanikati, kulturne razlike znotraj Evropske unije pa tudi izven držav članic verjetnost, da bo migrant naredil kaznivo dejanje, pa ni čisto nič večja, kot da jo bo storil domačin. Namesto, da tukaj širimo strah, moramo optimistično se lotiti uh, obvladovanja begunskega vala. Kar pravi kanclerka Merklova je res. Če primerjamo število beguncev z prebivalstvom v Evropi, boste videli, da so problemi rešljivi. Hvala modro kartico imate gospe rebesius ste pripravljeni odgovoriti gospa melina dejali ste da je petindvajset odstotkov nemških učenk, da naj ne bi smele nositi mini krila. Uh, pa vendarle ne gre zmeraj uh, samo za to, da um, se bi s tem preprečile provokacije. Uh, pri Oktoberfestu je bilo menda celo rečeno, da je um, to enostavno preveč izivalno. Kaj imate za povedati glede te situacije oziroma tistega, kar se je dogajalo v Hamburgu? Na te informacije so tisto, kar ste povedali na začetku, pravzaprav ne drži. To, kar sem jaz povedala, je podatek iz Eurostata. Ne gre za to, oziroma to ni povezano s tistim, kar ste vi ravno kar dejali. Konec koncev gre za to, da vemo, da prihaja do spolnega nasilja zoper ženske. Kdo to izvaja, to je treba še ugotoviti, seveda. Ne bi pa vsega tega uvrstila v feministične argumentacije, oportunistične um, uh, argumentacije, kot smo to že slišali. Ta razprava je izjemno pomembna. Deklice v naši družbi vedo, da je lahko veliko krat javni prostor za nje eh, omejen, veliko krat so nadlegovane, so ogrožene, Eh, zaradi tega, ker gre za seksistično, patriarhalno držo. Uh, in eh, veliko krat morajo trpeti uh, izjave, nasilje, nadlegovanje moških. Seksizem, nasilje proti ženskam nima prostora oziroma ne bi smel imeti prostora v Evropi in ne na svetu. Vse ženske se morajo postaviti po konci, morajo se znati in imeti pravico same odločati, kako želijo živeti. Uh, ne smemo dopustiti, ne smemo tolerirati to vrstnega nasilja, kaj ti gre za rasistično ravnanje. Pomembne so kampanje zoper nasilje, Pomembno je, da imamo možnost eh, se boriti proti to vrstnim dejanjem in proti takšnim ljudem. Debata, ki smo ji priča, je izjemno pomembna, pa vendarle veliko krat gre samo v smer eh, tega, da se ustvarja sovraštvo eh, in to zagotovo ni prav. Frau Björk, es gibt eine blaue Karte modri karton za vas, gospa Bjar, gospa Višnjevska, sprejmete. 30 sekund. Bardzo. Hvala lepa. Ali se vam ne zdi, da so v tej razpravi bili izraženi argumenti, ki se medsebojno izključujejo. To, kar ste vi povedali, glede poslancev na desni strani niso taki, da bi jih lahko sploh izrekli na tej ravni. Se vam ne zdi, da ste pri tem krivični? Včeraj eh, smo že eh, tudi razpravljali v tem smislu. Izkriti. No, jaz bi si samo želela, da kadarkoli govorimo o enakosti, o enakopravnosti, o enakosti moških in žensk, kadarkoli pride do te razprave, uh, potem uh, imate vi neke svoje trditve in pa mišljenja in uh, pravzaprav glasujete in govorite proti enakosti, proti enakopravnosti v Evropi. Uh, Nikakor eh, ne morem verjeti, da ste za svojimi rasističnimi izjavami sploh lahko za ženske. Hvala lepa. Zdaj pa gospa eh, Teri Reintgen, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nasilje proti ženskam v javnih eh, prostorih, na javnih mestih je eden od največjih izzivov, s katerimi se soočamo v Evropski uniji, pa tudi drugot. Če tega ne bomo preprečili in zaustavili, potem zagotovo ne bomo mogli doseči popolne enakosti, ki pa je zapisana v pogodbah. Narediti moramo vse, da bo enakost postala realnost. Mi enostavno moramo nadaljevati z kampanjami za osveščanje. Če želimo spremeniti situacijo, Eh, žensk in pa deklet eh, v Evropi, potem moramo dopolniti obstoječe listine tudi z določbami glede spolnega nasilja. Seveda, spregovoriti moramo tudi o nasilju strani moških, spregovoriti moramo o tem, da ženske, ki se želijo same odločati, da predstavljajo grožno patriarhalni družbi. Spregovorimo o tem eh, ne samo na akademskem področju, temveč tudi sicer. Eh, naredimo to tako, da ne bomo samo z prstom kazali na eh, storilce. Menim, da moramo preprečiti, da bodo tisti, ki so se pred šestimi meseci pritoževali glede feminizma, da bodo zdaj s prstom kazali name, da delam premalo za eh, enakost spolov in pa zaščito žensk. Če želimo biti uspešni pri našem boju proti nasilju, če želimo doseči enakost za vse, moramo iti globje, iti moramo na osnovne vzroke, poist iskati moramo instrumente in ne smemo se zatekati v poenostavljene razprave. Hvala lepa. Hvala. Naslednja je gospa Margot Parker za FDDG 3 minute. No, zelo enostavno je, da poslanci brez prevzemanja odgovornosti sedijo tukaj in pač podajajo svoje izjave. Ampak v resničnem svetu to enostavno ni tako. Komisija pravi, da ne bo sprejemala um, izjav glede uh, povezovanja nasilja v Kölnu in pa migransko krizo. Pa vendarle pred uh, kratkim so me poklicali kot poslanko in se mi potožili glede tega. Kaj bi vi naredili, če bi bili vi mati uh, deklice, ki je bila uh, predmet takega nasilja? Kaj bi vi naredili, če bi, da nimo, slišali uh, od švedske policije, da ne bodo poročali naprej, kaj se je dogajalo? Uh, Eh, zato ker bi se jim mogoče lahko kaj zgodilo. Ljudi, za katere smo volili, ljudi, od katerih pričakujemo, da bodo poskrbeli za našo varnost, nam obračajo hrbet zaradi politične korektnosti. In kaj se bo zgodilo, ko bodo storilci vendarle dobili potne liste, dobili državljanstvo? Kaj se bo zgodilo, če ne bodo preverjali njihove Eh, preteklosti. V letu 2015 je bilo na tisoče eh, migrantov ustavljenih in niso mogli vstopiti v Združeno kraljestvo. Ja, tako je to bilo, pa vendarle več kot deset tisoč migrantskih otrok je kar izginilo. Um, prisilili so jih v spolno izkoriščanje, v tihotapljanje, trgovino z ljudmi in uh, domneva se, da je mnogo teh otrok, pa tudi drugih, zdaj predmet uh, izkoriščanja. Torej, ne gre samo za to, da naj bi tudi zaradi politik Evropske unije bile ženske predmet nasilja v družini in druge, gre tudi za otroke, gre tudi za druge. Zato, da bo Evropska unija lahko razširila Ženevsko konvencijo preko ustrezne direktive o pogojih, potem mora vedeti, kaj se bo zgodilo in kaj se dogaja s tistim milijonom ljudi, ki so leta 2015 prišli v Evropo. Mnogi se bodo zagotovo zatekali v kriminalna dejanja. Dejstvo je, da se njihova preteklost ni preverjala. Migracije in vse to, o čemer smo zdaj priža, so izjemna varnostna grožnja. In uh, veliko jih je takih, ki izvajajo nasilje na javnih uh, mestih. Uh, mnoge ženske so podvržene izjemnim tveganjem in nevarnostim. Moramo pridobiti in ponovno spostaviti nadzor nad našimi mejami za dobrobit Evropske unije. Gospod Parker, modri eh, karton za vas, gospod Rajtke, ga sprejmete? Ne, ne sprejmete, ne slišim vas. Ne, ne sprejmem. Gospa Viki Majer, ena minuta, ENF. Hvala lepa, predsedujoča. No, jaz sem jezna. Jezna sem zaradi evropske elite, ki govori eno, dela pa drugo, kar naprej govori o varnosti, pa vendarle obstaja nevarnost zaradi islamizacije Evropske unije. To je zdaj grožnja za ženske. To smo videli v Kölnu, v Frankfurtu, v drugih evropskih mestih. Ženske uh, so podvržene nevarnostim, eh, dogajajo se posilstva, obstaja spolni džihad, ki se izvaja. Vsi pravijo, da to ni vprašanje migracij, temveč je to vprašanje javnega reda in mira. Kako si drznete to povedati in to izraziti kot argument? Evropska unija, Schengen. Vse to je tisto, kar je resnični problem. Uh, namreč uh, ta naš sistem podpira spolni džihad, ki se trenutno izvaja. Odpirajo se vrata islamskemu barbarstvu in mi moramo to preprečiti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ari Švarcer, ki je um, strokovnjakinja za pravice žensk, pravi o tem, da je to produkt neuspešne integracije, gre za produkt neostrezne tolerantnosti. Tako pravi. Namreč, krivi so politiki, ki so desetletja dolgo izvajali politiko odprtih eh, meja in pa neustrezne uh, tolerance. Um, Kanclerka Merkel je 4. septembra podala svojo izjavo glede odprtih eh, meja. Dogodki, ki smo jim bili priča v Kölnu in pa v drugih eh, mestih, so pokazali, da je pol politika oziroma tudi policija popolnoma odpovedala in eh, to vse je posledica neustrezne, napačne politike. Edino, kar je povedala komisarka tudi sama, pa tudi drži je, da so um, pri tem uh, veliko krive tudi nacionalne države. Hvala lepa, Konstantin Grib, dve minuti. Uh, Gospa predsedujoča, Če smo se danes večer zbrali, žal tako pozno, ampak žal smo se na to že navadili, kadar govorimo o vprašanjih, ki zadevajo ženske in enakost žensk in moških. In eh, smo se zbrali zato, da bomo ponovno razpravljali o nasilju nad ženskami in eh, spolnim nadlegovanjem žensk. Eh, se tega zdaj lotevamo ne kot neke stalne razprave, ki je na dnevnem redu enkrat letno, ampak tudi eh, ne zato, ker bi bila v igri kakšna mednarodna konvencija ali kakšno poročilo ali kajkoli takega. Ne, tukaj smo zato, ker se je zgodilo nekaj bistvenega. Eh, dogodek, ki je povzročil šok ne le v Nemčiji, ampak v vseh evropskih državah. Eh, šlo je za eh, spol, masovno spolno nadlegovanje in nasilje v Kölnu in v drugih nemških mestih po noči, eh, v noči iz 31. decembra na 1. januar. In to je dogodek, ki je povsem nov. Česa takega na evropskih tleh še nismo videli, tega masovnega nadlegovanja, tega eh, masovnega nasilja, ki ga izvajajo moški na javnem mestu. Eh, nasilje nad ženskami nima ne vire, ne politike, ne eh, izvora. To vemo, seksizem, eh, mačizem, nasilje, to se je začelo že znotraj družin in to se dogaja in to ne, tega ne moremo pripisati zgolj neki skupini. To se dogaja na žalost na številnih področjih, v številnih eh, skupnostih in okoljih. In zato moramo tukaj v naših klopeh eh, odločno in močno obsoditi taka ravnanja. Vseeno pa eh, se ne smemo slepiti in se ne smemo obračati stran ter zanikati resnico. To, kar se je zgodilo, se do sedaj še ni nikoli zgodilo v takih razsežnostih in zato moramo biti realistični eh, in se mm, upoštevati tudi to, kar je povedala o tem eh, neka francoska filozofinja in govornica je bila prekinjena. Gospa Džufrida, hvala, gospa predsedujoča. To, kar se je zgodilo v Kölnu in ti dogodki so izredno hudi in ki jih je treba preganjati z vso resnostjo in to ne zato, da bi samo še eh, podpihnili te populistične eh, sile, ki želijo porušiti Evropo. Ne, gre za enoglasno obsodbo dogodkov v Nemčiji, saj je šlo tukaj za pravi napad teroristične narave, ki je bil naštudiran vsak najmanjši detalj, zato da se poruši to ravnotežje, ki ga imamo v naši evropski družbi. In uh, to ne sme seveda pripeljati do tega, da bi uh, s prstom kazali na vse priseljence, pa čeprav je bilo med nasilneži tudi nekaj priseljencev, ampak njihov napad je bil organiziran kot neka polvojaška organizacija in gotovo so predvideli učinke in um, rezultate tega dejanja. Uh, takšen dogodek, tako eh, organiziran in tako odločno naravnan, eh, ne sme biti obravnavan kot zgolj eh, dogodek upiren proti ženskam. Upiren je bil proti naši družbi, proti naši kulturi, proti naši civilizaciji. In če se bomo lotili samo tujcev kot morebitne nevarnosti za ženske, nam to ne bo pomagalo pri preprečevanju nasilja nad ženskami. Uh, tak dogodek. Uh, je treba povezati tudi z drugimi dogodki, ko so ženske v našem okolju in to tako v javnosti kot v zasebnem okolju podvržene nasilju. Žal je to še vedno preveč ukoreninjeno v neko mentaliteto in kulturo, ki žensko obravnava kot predmet. Zato je treba prijeti k obsodbam. Predvsem pa je treba to mentaliteto zlorabe in prepotentnosti um, obravnavati na primeren način. Boriti se je treba proti temu in se predvsem boriti za spoštovanje oseb in v okviru tega za spoštovanje žensk. Hvala lepa, Arne Gerke, minuta in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Ko gre za drugačna mnenja kolegic in kolegov, ne smemo jih označiti kot rasistične. Od nedavnega Köln velja za mesto, kjer je prišlo do spolnega nasilja. Pa vendarle, um, Köln ima tudi svojo zgodovino. Tam je premalo policistov uh, na cestah. Po Evropi želimo verjetno vsi doseči isto. Želimo doseči preprečitev spolnega nadlegovanja. Pa vendarle obstajajo tudi statistični podatki. Uh, vsaka tretja ženska oziroma deklica je že zelo zgodaj podvržena spolnemu nadlegovanju in nasilju. Ogromno žensk je tudi že bilo posiljenih in to spolno nadlegovanje, spolno nasilje, ki se je dogodilo na silvestrski večer, vse to se je dolgo pripravljalo. Pre vesel sem, da smo odprli to razpravo v Evropskem parlamentu. Pomembno pa je, da ostanemo tukaj stvarni in da eh, najdemo in upoštevamo dejstva. Ta dejstva pa so v različnih državah članicah tudi različna. V Nemčiji je spolno nasilje izjemno natančno opredeljeno. Gre za določene situacije, med drugim se upošteva tudi, kako se uh, ženska brani pri določenem dejanju. In um, treba je zagotoviti tudi ustrezno uh, zaščito žrtev. Naslednja. Ja, Hvala, gospa predsedujoča. Nadlegovalci in poseljevalci so kriminalci. Kriminalce pa je treba preganjati, jim soditi in jih kaznovati, ne glede na to, kje so, odkot so in kdo so. E, mislim, da se v zvezi s tem strinjamo. Vprašanje, vprašanje pa je, kako bomo zdaj ravnali. Zato čestitam e, nizozemskemu predsedstvu, ker je takoj ratificiralo e, konvencijo iz Istanbula. To je prvi pravno zavezujoč inštrument v zvezi z nasiljem nad ženskami. In zato sprašujem svet, ali namerava to vključiti v svojo agendo, torej ratifikacijo eh, te konvencije, ali se morda v Evropski uniji lahko dovolimo, da je ne bomo uporabljali. In komisijo ravno tako sprašujem ehm, v zvezi z učinkovitostjo in uporabo direktive o žrtvah eh, kaznivih dejanj, ki smo jo sprejeli 2012. Kdaj nameravate eh, pripraviti poročilo o prenosu te direktive v države članice, glede na to, da se je rok iz iztekel že novembra. Hvala. Hvala lepa, Kornelija Ernst, minuto in pol. No, ko sem slišala za dogodke v Kölnu, mi je zastav dih, kajti gre za izjemno dimenzijo seksizma zoper ženske, ki ga ne gre relativizirati. Menim, da je ta razprava tako pomembna, da je ne bi smeli izrabiti za druge namene, za denimo nacionalne namene ali za razpravo o migranski krizi. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je nekaj, kar je izraz patriarhata in kar je resnično prizadelo ženske. O tem moramo spregovoriti. Ne samo o pravnih eh, opisih seksističnih dejanj, temveč to, kar se je v resnici zgodilo v naši ljubi Nemčiji preprečiti moramo to, da bi se ženske bale prijavljati to vrstna dejanja. Preprečiti moramo to, da policisti si ne bodo upali posredovati. Poskrbeti moramo za to, da bo nasilje nad ženskami postalo resnično v naših očeh priznan in velik eh, družbeni problem. Um, in da ne bomo obravnavali samo kolateralne škode. Projekti glede uh, nasilja, potem uh, drugi projekti, ki zagotavljajo ustrezno obravnavo žrtve, vse to bi morale izvajati vse države članice kot neko dejstvo, kot realnost, kajti v naši družbi ne sme biti prostora za nasilje nad ženskami. Hvala lepa. Ernest Untasun, eno minuto. Hvala, predsedujoča. To, kar se je zgodilo v Kölnu in vsakršno nasilje nad ženskami je obžalovanja vredno in ga je treba kazansko preganjati. In Vseeno pa skušam preprečiti to, da bi vi to razpravo sprevrgli v razpravo proti beguncem. Namreč nasilje nad ženskami je globalen pojav in še zlasti zelo evropski pojav. Številni pred menoj so to že povedali in sicer da tudi v poročilu o nasilju nad ženskami piše, da je že tretjina evropskih žensk eh, povedala, da so že bile na nek način žrtve nasilja. In v Španiji, poglejmo, kakšne, koliko je žrtev eh, nasilja med ženskami. Letos 2016 že 6, lansko leto 24. Torej, primerov je ogromno in zato bi bil dober sklep današnje razprave ta, da bi nam predstavili to direktivo o nasilju nasilju nad ženskami kot eh, najprimernejši inštrument za boj proti temu nasilju. Vse na to že zelo dolgo časa čakamo. Hvala. Hvala lepa, gospa Izabela Adinolfi, ena minuta. Hvala predsedujoča, hvala gospa komisarka. Ni sprejemljivo, da ta razprava poteka ob tej pozni uri in vsaj mesec eh, kasneje, po tistem, ko se je to zgodilo. V Nemčiji je prišlo do posilstev, do nadlegovanja in to je ugotovila eh, nemška zvezdna policija. In zato ni koristno zdaj razpravljati o tem, ali je šlo za begunce ali za kogarkoli drugega. Šlo je vsekakor za zločinsko mrežo moških, ki so zlorabili ženske in to eh, odločno, obsojamo. Kdorkoli um, ravna nasilno e, in zlorablja ženske in kjerkoli po svetu mora biti obsojen z naše strani. Sama se ne morem strinjati s tem, da se pravice žensk tako teptajo in komisija bi morala odločno nastopiti proti temu in in jasno povedati svoje stališče in uh, se ne skrivati za molkom, ki naj bi bil politično korekten. Ženske ne potrebujejo eh, praznih besed, ampak konkretna dejanja. Hvala lepa, gospa Sofija Montel, ena minuta. köln düsseldorf stockholm eh, stuttgart düsseldorf in še druga mesta na stotine žensk je bilo tukaj žrtev eh, spolnega nasledovanja ki eh, so ga mm, zagrešili predvsem migranti in zato to bi lahko rekli tistim, ki so zagrešili te zlorabe in ta posilstva, da naj um, svoj rasizem izražajo kje drugje. Resnica je, da je naša stranka Front National uh, najbolj feministična stranka v Franciji. Uh, feministke uh, Eh, so se bale, da bodo njihove pravice eh, omejene na prepoved splava. Ampak eh, nevarnosti za ženske prihajajo od drugot in sicer od tujcev in priseljencev in v imenu patriotizma, ki ga zastopam, pravim, da moramo storiti vse, da ženske pred tem zaščitimo. Hvala lepa. Najprej ne povem, da sem zelo vesela, da lahko sodelujem v tej razpravi, razpravi o zelo pomembnem vprašanju. Istočasno pa sem zelo eh, žalostna, kajti eh, moralo je priti do eh, tako hudega dogodka, o katerem še zdaj ne govorimo odkrito, da je do te razprave prišlo. Eh, to je sedaj eh, tako zelo blizu. Včasih se nam je to zdelo daleč, eh, ta nevarnost se nam je zdela oddaljena in slabo smo pripravljeni na ta problem. In najhuje pa je to, da je šlo za nasilje nad mladimi ženskami. Tega ne smemo dopustiti. Moramo delovati proti nasilju, tu je treba uporabiti načelo nične tolerante in eh, moramo govoriti o tem, ne smemo molčati. Kako lahko eh, resno rečemo, da eh, dekleta ne smejo nositi kratkih kril oziroma parfuma? Torej, ne, ti ljudje ne smejo tega pač početi. Natančno vedo, kje so meje in so pač poskusili in v naših kulturah so bile ženske vedno spoštovane. Tega ne bomo tolerirali. Hvala lepa, gospa Claire Moody, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Predružujem se uh, kolegom, ki eh, so um, se izrazili glede teh napadov. Um, v Evropi, ampak nadlegovanje žensk se ni začelo 31. decembra 2015. Naj povem, da je bilo samo dva meseca prej oktobrski um, uh, festival uh, in tam je bilo tudi uh, na stotine žensk, ki so bile uh, podvržene takšnemu nadlegovanju. Uh, istočasno FSE je tudi za 2014 pokazal, da je uh, ogromno število žensk pod pač trpi zaradi tega nasilja. To ni novo. E, torej, e, diskriminacije proti ženskam, nasilje nad ženskami e, se je dogajalo krepko pred dogodki v Kölnu. In ponosna sem, da smo si s kolegi prizadevali za praktične korake v smeri boja proti temu. Ampak v, v vsem uh, tem času, uh, ko si prizadevamo za to, še nikoli nisem videla nobenega od teh, ki so zdaj najbolj glasni, ki bi se z nami borili. Lahko se seveda veselimo uh, te spreobrnitve grešnikov, ampak moram reči, da sem skeptična glede uh, tega. Uh, Eh, kar trdijo kolegi iz eh, UKIP-a in drugih strank. Mislim, da gre tu za izkoriščanje eh, nekega dogodka za določen politični diskurs, ne pa za resnično skrb za ženske. Ampak morda bo to priložnost za to, da bo Združeno kraljestvo končno naredilo potrebne korake, da bo sprejelo ustrezno zakonodajo za zaščito žensk ženskem. In eh, ženske ne smejo biti podvržene nadlegovanju in nasilju, ne glede na to, odkot to prihaja. Gospa Mudi, modri karton, gospoda Jureka, ga sprejmete? Ne. Beseda gre gospe Ulriki Trebesjo, z minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dogodki v Kölnu niso osamljeni. V več kot 20 eh, nemških mestih je prišlo do enakih eh, napadov. Tako imenovano poplesavanje odhaja iz eh, afriških mladeničev. Šlo je za spolno nadlegovanje, nasilje, tudi za posilstva. Žal je to v nekaterih mestih postala žalostna realnost. Za ženske v naših mestih se je vsak dan spremenil, morale so se prilagoditi novi stvarnosti, če ne želijo biti nadlegovane, se morajo obnašati na določen način, vključno z um, tem, kako se oblačijo. V mestih, na županstvih, tudi v javnem prometu zdaj uh, izvajajo različne ukrepe, načrtujejo, Eh, vzpostavljajo posebne varne roza cone in eh, dejstvo je, da se velikokrat eh, pri nas govori, da so med drugim za te dogodke krivi tudi policisti, pa vendarle oni so že tako in tako pred izjemno velikim pritiskom. Ne, govori pa se o priseljencih, o slabi politiki, o tem, da so zadeve ušle iz kontrole. Evropa je v zadnjem tednu izdala resolucijo, namreč, da Evropa z svojim korektnim medijskim predstavljanjem ne bi smela več svojim državljanom prikrivati realnosti. Naslednja govornica, gospa Izaskun Bilbao Barandica, ena minuta. Hvala. Um, ti dogodki zlorab in spolnega nadlogovanja v Nemčiji okrog Silvestrovega niso nekaj novega, kar je povezano tudi z migracijsko krizo, ampak to je um, nekaj, česar ne moremo tolerirati. Um, Predvsem pa se bo situacija lahko spremenila, kadar bodo ljudje nasplošno prepričani, da je tega eh, ravnanja z ženskami ne moremo tolerirati. Gre torej za strukturni problem. Seksistični napadi so žal konstanta v številnih evropskih okoljih, tudi s strani samih evropejcev. V drugih okoljih pa eh, je to celo orožje, eh, katerega žrtev so ženske in dekleta. In zato je pri tem predvsem treba delati na izobraževanju um, in uh, na vzgajanju uh, moških in širše družbe. Šele tako bomo lahko prispevali k spremembah v družbi. Žal pomenta lopet. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To, kar se je zgodilo v Kölnu, je izredno hudo. Spolni napadi na ženske, eh, ki so, kot kaže, eh, koordinirani, kažejo na to, da. Um, je potrebno na objektiven način analizirati eh, to, kar se dogaja, pa tudi eh, delovanje ekstremne desnice in njeno vlogo pri eh, teh dogodkih. Naj spomnim na to, da je 3. januarja bilo odločeno, da je treba zajeziti te priseljenske tokove in to takoj po dogodkih v Kölnu. Vsekakor to ni edini odgovor. Odgovor uh, mora biti bolj kompleksen, bolj strukturen. Boriti se je treba proti uh, nasilnežem, proti kriminalcem, predvsem pa se je treba zauzemati za to, da bo ženska ostala uh, spoštovanja vredna in da bo lahko ohranila svoje dostojanstvo v evropski družbi hvala lepa gospa predsedujoča eh, sam pa podpiram to resolucijo ker je resolucija bom eh, tako kot eh, moji kolegi govoril o tej temi in vas še enkrat pozval, ali nameravate sprijeti direktivo o nasilju nad eh, ženskami oziroma nad nasprotnim spolom. O tem namreč tukaj govorimo. Govorimo o nasilju nad ženskami v javnem prostoru. Ampak to ni edino nasilje. Nasilje obstaja tudi v zasebnih okoljih. In to je zaradi patriarhalnih modelov, na katerih temelji naša evropska družba. Nekateri kolegi si sicer zatisnili, zatiskajo oči in gledajo samo na priseljence. Ampak pogledajmo si samo številke. Ena od vsakih treh evropskih žensk je že bila žrtev spolnega nasilja. Torej tukaj ne gre zgolj za problem priseljencev, ampak za problem v evropski družbi, v kateri se tudi žensko na sramoten način uporablja kot predmet poleženja tudi v reklamne namene. In zato, ali bo Evropska komisija naredila sploh kaj, zato da bo rešila ta velik problem nasilja nad ženskami v Evropi? Hvala. Hvala lepa. Sledi gospa Roberta Mecola, minuta in pol. Hvala lepa. Zelo veliko smo slišali o incidentih v, Kolon, v Kölnu in v drugih mestih po Evropi. Istočasno pa slišimo tudi populistično ksenofobijo, ki se odvija pred našimi očmi. In tudi na to se je treba odzvati. Ta odgovor mora biti del našega sistema. Torej, če gre sedaj za ženske, za pripadnike druge vere, karkoli že, to je nesprejemljivo. Vsak se mora v naših mestih počutiti varno in moramo veliko resneje kaznovati tiste, ki drugače mislijo oziroma ki želijo to pomesti pod preprogo nobenega opravičila ni za to, kar smo videli v Kölnu, nobenega kulturnega opravičila, kakor tudi ni nobenega kulturnega opravičila za eh, nasilje in za diskriminacijo in za rasizem, ne glede na vašo vero in drugo. Torej, to je sporočilo, ki je v srcu naših eh, evropskih vrednot in kaj pomeni Evropa danes. Vse pravice, pravice vseh morajo biti zagotovljene in legitimno je, da se pričakuje, da so vse temeljne pravice spoštovane na, tem, na tej celini, ne glede na to, čigave so. Hvala lepa, gospa Soraja. Post dve minuti. Eh, patriarkal fašizm. Hvala lepa. Veselim se, da je končno prišlo do odprtja te razprave, namreč o spolnem nadlegovanju na javnih mestih. Povdarila bi rada, da ne gre za nov fenomen, ki tudi ni omejen na meje posameznih držav ali družbe. Nasilje nad ženskami je globalna pandemija. Vsaka tretja ženska v Evropski uniji je bodi si žrtev spolnega nadlegovanja ali nasilja. Toliko jih je bilo izpostavljenih tovrstnim dejanjem. Veliko krat pride do nasilja tudi znotraj uh, družine, In uh, to so stvari, s katerimi se moramo obadati. Polovica evropskih državljanov, torej državljanke, se ne morejo počutiti varne. In uh, to je tisto, kar je pomembno in s čimer se moramo ukvarjati v okviru Evropske unije. Ne gre za ozadje storilcev, temveč gre preprosto za dejstvo, da prihaja do spolnega nadlegovanja in nasilja in da je treba žrtve le tega zaščititi. Tisto, kar se je dogajalo v Kölnu, se vedno znova obravnava kot stvar drugih kultur, se pravi storilcev iz drugih kultur. Menim, da je treba osredotočenost, da je treba fokus eh, spremeniti in predstaviti. Najpomembnejše vprašanje je tisto, ali se lahko ženske počutijo varne ali ne. Na švedskem poteka kampanja in sicer v eh, soboto in v nedeljo v Štokholmu je potekala ta kampanja ravno kot posledica teh dejanj, ki smo jim bili priča. Hvala lepa, Julie Gerling, ena minuta. Hvala, gospa predsedojoča. Pridružila bi se vsem tistim, ki so obsodili, kar se je zgodilo v Kölnu. To je nespremljivo. Istočasno pa bi želela povedati tudi to, da ja, drži, eh, nismo šele zdaj odkrili nasilja nad ženskami. In eh, naj povem, kaj sem sama počela pred 40 leti, ko sem bila študentka v 70 letih. Torej, imeli smo takrat gibanje, ki se mu je reklo prisvojiti se noč in to je pomenilo, da smo želeli ženskam zagotoviti, da lahko gredo ven kadarkoli in da so obvarovane pred nadlegovanjem. Ključno je, da smo takrat opozorili na ta problem in takrat ni bilo nobene islamizacije Evrope, to ni bilo nikakor povezano z nobeno drugo kulturo kot britansko kulturo. Moški enostavno niso ženskam uh, pustili, da bi se normalno obnašale in da bi živele normalno življenje. In to je obžalovanja vredno. In še vedno smo v tej situaciji. In upam, da je lekcija Kölna ta, da je treba resnično stvari priti do dna in spremeniti življenje za ženske. Hvala lepa. Gospa Ljubnora Forenca, ena minuta. Grazie, presiden. Hvala, predsedujoča. Mislim, da je treba o dogodkih v Kölnu govoriti in soditi zelo objektivno, brez če ampak to, da in predvsem v duhu solidarnosti do žensk, ki so bile žrtve tega nasilja, predvsem uh, se moramo zavedati, kaj se je dejansko zgodilo. In mislim, da prava politika proti nasilju nad ženskami, proti moškemu nasilju proti ženskami, mora izhajati iz zagotavljanja. Mm, samo odločanja vsaki ženski. V Evropi, kjer je neenakost med spoloma še tako močno ukoreninjena, se je zelo težko globoko boriti proti uh, temu moškemu nasilju, ki dejansko obstaja. Ženske uh, se obravnava kot predmet in to takrat, kadar se jih zlorablja in takrat, kadar se jih uporablja za razne ksenofobne in rasistične kampanje. Kot je rekel, rekla kolegica pred menoj, Mi nis, smo ženske, ki nismo last od nikogar in ne potrebujemo botrov, eh, temveč eh, le svoje življenje. Hvala. Ena minuta. No, v Evropi bi moralo biti tako, da bi se lahko ženske povsod gibale prosto, tudi zvečer, tudi po noči. To, kar se je dogajalo pred nedavnim, je zagotovo škandal. Eden od razlogov za to je neustrezna kazenska zakonodaja, ko gre za spolno nasilje. V Nemčiji smo v okviru enega leta dobili več kot milijon novih državljanov, novih ljudi. Več ljudi pomeni tudi potrebo po večjem številu policistov v vseh mestih, v vseh krajih. V Nemčiji pa do tega ni prišlo. Uh, Število policistov se je celo zmanjšalo in to zagotovo ne pomeni nič dobrega. Menim, da bi zaradi tega moral odstopiti ministr za notranje zadeve, ne pa šef policije. Hvala lepa. Hvala, gospod Milan Zver, minuta in pol. Spoštovani, najprej bi nekaj dejal o čudnem naslovu točke, ki jo nocoj obravnavamo sprašujem se zakaj ne rečemo bobu bob zakaj migrantsko nasilje ki se je zgodilo v konkretnem času na konkretnih mestih s strani konkretne skupine ne poimenujemo s pravimi besedami namesto tega uporabljamo prazne fraze kot je nadlegovanje nasilje nad ženskami na javnih mestih in podobno. toda ta debata je v jedru dobronamerna njen cilj je da se stori vse da se dogodki v kölnu in mnogih drugih mestih ne bi nikoli več ponovili danes je povsem jasno da to spolno nasilje nad ženskami ni bilo spontano to je bil organiziran in množičen napad. napadalec je poslal evropski javnosti sporočilo kaj si misli o sistemu našem sistemu vrednot. na tej točki moramo biti odločni vrniti jim moramo jasno sporočilo nihče nam ne bo spreminjal načina našega življenja niti naših vrednot med katera sodijo enakost med spoloma strpnost do drugače verujočih ali do drugače mislečih obžalujem dejstvo da so mnoge celo ženske nevladne organizacije ostale neme ob tem groznem dogajanju. nekatere leve organizacije so celo poskušale opravičevati ta dogodek s siceršnjim nasiljem nad ženskami na primer v družini ki ga je seveda itak preveč. škoda tudi da so tudi druge evropske inštitucije in ustanove kot fra zamudile priložnost da bi rekli bobu bob. gospa ruža tomašič ena minuta. seksualno vznemiravanje in nasilje nad ženskami je nedopustno spolno nadlegovanje in nasilje nad ženskami je v vseh okoliščinah povsem nespremljivo in ga je treba najostreje kaznovati. Seveda, kadar se to dogaja znotraj štirih sten, je pogosto nemogoče reagirati in eh, te zlorabe niso prijavljanje. Ampak eh, izogibanje drastičnemu sankcioniranju nasilja v javnosti pa nima opravičila pričamo, eh, priča smo temu, da narašča ta eh, trend eh, javnega nadlegovanja in zlorabljanja žensk v Evropi in to je posledica slabe integracije priseljencev iz neevropskih kulturno-civilizacijskih krogov. Do teh incidentov v Nemčiji so številni zaradi politične korektnosti predtem zapisali zapirali, eh, si zatiskali oči, ampak zdaj to več ni mogoče. To je eh, necivilizacijsko obnašanje, eh, tako z vidika zakona kot morale, to je nesprejemljivo in to je treba izkoreniniti. Zakonodaja je enaka za vse in velja tako za migrante kot za prosilce za azil in za tiste, ki tega niso pripravljeni sprijeti, v Evropi ni prostora. Hvala lepa, Štefan Eka na minuto. Hvala lepa. Dogodke v Kilnu seveda ostro obsojam in ponovno je treba postaviti vprašanje, kako lahko zaščitimo eh, ženske pred takim nasiljem. Več kot 40 odstotkov žensk v Nemčiji je že bilo deležnih eh, nadlegovanja in nasilja. Pa vendarle ne smemo dopustiti da bodo desni ekstremisti in uh, drugi ekstremni pripadniki Evrope pokvarili vzdušje v naši uniji in da bodo uh, kot krivce imenovali samo priseljence. Uh, spolno nadlegovanje, spolno nasilje obstaja v naši družbi že izjemno dolgo. To ni nekaj novega, to ni nekaj, kar smo uvozili iz bližnjega vzhoda. Seveda se zauzemamo za uh, družbo brez tovrstnega nasilja. Pa vendarle z pristopom, kot smo mu priča zdaj, bomo Evropi na dolgi rok samo uh, škodili. Ana Saborska, minuto in pol. Zahvaljujem, pani predsednička gospa predsedujoča spoštovana komisarka ena od temeljnih vrednot evropske unije je človekovo eh, dostojanstvo treba je eh, zagotoviti dostojanstvo vseh eh, moških žensk in samo vprašanje kulturne tradicije v evropi to je uh, zakon nihče ne sme uh, groziti dostojanstvu drugega človeka in zlasti, če so žrtve ženske. In tu je vseeno, ali je oseba, ki je to nasilje povzročila, eh, državljan države ali tujec. Ženevske konvencije omogočajo deportacijo beguncev, če je če so ti obsojeni za resne zločine. Prepričan sem, da vsi napadi na žensko dostojanstvo so takšne resne kršitve, ne glede na status storilca. V situaciji, kjer se soočamo z begunsko krizo v Evropi, moramo videti takšne dejavnosti migrantov kot eh, varnostno grožnjo in zato bi prosila države, da eh, svojo zakonodajo primerno prilagodijo. Hvala lepa, gospod Marek Jurek, ena minuta. Hvala, gospa predsedojoča. To, kar se je zgodilo v Kölnu, je zagotovo grozljivo. Je pa to zadeva, ki se dogaja tudi drugot, na številnih mestih. Upal sem na resno razpravo. To, kar poslušam v tej dvorani, pa ni vredno razprave. Govorimo o pomembni temi, govorimo o nadlegovanju, poniževanju žensk. Veliko krat je to postalo kar stvarnost stvari, ki so se dogajala v Kölnu, me ne presenečajo. Niso pa samo ti dogodki povod za današnjo razpravo. Vprašanje bi imel za Evropsko komisijo. In sicer, ali lahko jasno rečete, da je policija delovala tako, kot je, zaradi političnih razlogov. Drugi člen pogodba v Evropski uniji določa, da to vrstno ravnanje ni spremljivo. Hvala, gospe in gospodje. Z prenehati eh, s spolnim nasiljem nad ženskami mora biti bistvena prioriteta. Problem pa je, da je ta razprava nesmiselna, če ne govorimo o globokih vzrokih tega nasilja nad ženskami. Ne bodimo cinični. Napadi na ženske niso pogojeni z izvorom oziroma ekonomsko situacijo napadalca, ampak eh, so pogojeni z mačizmom, ki je uh, ukoreninjen v naši družbi. In še nekaj, skrajna desnica uh, in sploh desnica skuša to izkoristiti za stigmatizacijo uh, beguncev in priseljencev, zato da bi tako pridobili glasove. Uh, Pričemer pa molčijo o e, nasilju, ki se dogaja vsakodnevno znotraj naših meja v evropski družbi, ki se ima za civilizirano. E, ženske povsod po svetu živijo v tej podrejeni situaciji in zato moramo delati na tem, da bomo končno besede spremenili v dejanja in povzročili kakšno spremembo hvala lepa gospa predsedujoča spoštovani kolegi borim se proti nasilju nad ženskami ne zato ker sem feministka ampak zato ker je varstvo človekovega dostojanstva za nas krščanske demokrate v Evropskem parlamentu ključna. Vemo, da nasilje nad ženskami ni nov fenomen, to je bilo že rečeno. 30 odstotkov žensk je bilo v življenju že soočeno s takšnim nasiljem. Ampak tu pa gre za napad, eh, ki je bil prvi take vrste. To se je zgodilo eh, na novoletno noč in povzročili so ga priseljenci in begunci. In uh, mi, pričak, mi smo pričakovali, da bodo begunci hvaležni, eh, istočasno pa eh, sedaj vemo, da ne smemo podcenjevati varnostne situacije in da potrebujemo nove varnostne ukrepe. Takšen napad eh, seveda vodi v uh, negativne občutke do beguncev in ne smemo se izogniti temu problemu. Prav tako moramo tudi vedeti, kakšno tveganje predstavlja uh, prisotnost eh, ljudi, tako, takega velikega števila ljudi iz drugih kultur med nami. In Evropska komisija mora, se mora odzvati z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Hvala lepa, gospod Jusi, hvala o minuta. President. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Toliko se je zgodilo v Kölnu in drugih mestih na novoletno noč, da tega nihče ni mogel ignorirati, niti mediji, niti politika. Ampak to ni novo. Leta in leta eh, je že preveliko, nesorazmerno veliko število um, storilcev uh, severnoafriškega in izvora in priseljenskega izvora. To kažejo statistike. In, uh, Ne vem, uh, če lahko pričakujemo, da bodo vsi ti ljudje postali lepi evropski socialni demokrati, če jim bomo razložili, uh, da tega ne smejo početi. Če prenesete Bližnji vzhod v Evropo, potem bodo prinesli sabo svoje vrednote. Ali to delajo zato, ker vedo, da je to narobe? Ne, zato, ker hočejo pokazati, kdo je sedaj tu šef. To delajo javno. Hvala lepa, gospod Čaba Šogor, minuta in pol. Hvala lepa. Noben ne more trditi, da uh, je nasilje nad ženskami v Evropi um, zločin, za katerega so odgovorni samo uh, imigranti. Žal milijoni žensk v Evropi takšno eh, spolno nasilje doživljajo v Evropski uniji vsak eh, leto. Eh, po anketi iz leta 2012 Evropska agencija za temeljne pravice kaže, da vsaka peta ženska je bila spolno nadlegovana in dva odstotka žensk je um, bila um, predmet seksualnega nasilja. Um, Eh, ampak ne moremo pa si tudi zatisniti oči pred tem da so bili zlasti eh, migranti tisti ki so eh, napadli več kot šeststo žensk v kölnu v centru Kölna. Kar je tu drugače, je to, da e, ni šlo za prikrita dejanja, temveč za odprta javna dejanja, za neke vrste spektakl. In zato ne smemo minimizirati pomembnosti tega, kar se je zgodilo v Kölnu in moramo zagotoviti, da bodo storilci tudi tudi privedeni pred sodišče. To pa še ne pomeni, da ne bomo ponudili azile tistim, ki resnično bežijo pred eh, preganjanjem in smrtjo. Eh, in, ne, in moramo obsoditi uh, vse te uh, napade tudi na migrante, na begunce, kajti sicer bo prišlo do um, neustavljivega nasilja. Najpomembnejše je to, da moramo te ljudi priučiti k našim vrednotam. Najlepša hvala. Raziskava javnega mnenja iz leta 2012 v Londonu kaže, da je 43 odstotkov žensk izjavilo, da so v zadnjem letu dni doživele spolno nadlegovanje. To je raziskava. Eh, podobno raziskavo so opravili v Franciji, kjer se je skazalo, da je vsaka četrta ženska bila prestrašena na ulici, vsaka peta pa žrte vsaj verbalnega nasilja. Ehm, in vse to vpliva na njihovo delovanje v šoli, eh, na delu in drugot, tudi na delovanje v kulturnih in rekreacijskih dejavnostih in hkrati to vpliva tudi na eh, zdravje. Eh, zdaj, to, kar se je zgodilo nedavno v Kölnu, bi moralo biti m, mm, lekcija za vse nas. V tej naši svobodni Evropi ne bi smeli dopustiti, da se ženske in dekleta ne morejo svobodno gibati po odprtih prostorih. Dobro vemo, da je šlo tukaj za konkretne, eh, konkretna kazniva dejanja in ravnanja. Eh, Um, in vsak, ki jih je zakrivil, ne glede na to, ali je migrant ali prosilec za azil ali kaj drugega, mora uh, odgovarjati uh, za ta dejanja pred uh, zakonom. Uh, Vsekakor mislim, da e, ne smemo samo kazati s prstom na tiste, ki so to storili, vendar pa moramo e, uporabljati in uresničevati zakonodajo, ki bo omogočila preprečevanje takih dejanj. E, to pomeni integracija in če tega ne bomo storili, e, se bo kasneje govorilo, da nismo znali zaščititi e, naše osnovne vrednote in to je dostojanstvo. Je Zadnja govornica pred postopkom CatchDI, gospa Petir. Nasilje zasluže os... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vsako nasilje je treba obsoditi. Za nobeno nasilje ni uh, opravičila. Nažalost so ženske pogosto žrtve nasilja, še zlasti spolnega in o tem tu v parlamentu pogosto govorimo. Uh, Um, ti dogodki, ki so se nedavno zgodili v številnih državah, eh, pa sežejo dlje od same razprave o ženskah in njihovih pravicah ter zlorabah nad njimi. V prvi plan moramo tukaj postaviti storilce. Seveda ne smemo posplaševati to na vse migrante in begunce, hkrati pa ne smemo zanemariti dejstva, da teh zločinov niso in oziroma nasilja niso uh, napravili državljani Evropske unije. In zato moramo to jasno povedati. To smo dolžni dolžni narediti, ne samo zaradi žensk žrtev, temveč tudi zaradi vseh uh, drugih eh, priseljencev in evropejcev um, in predvsem o integraciji tujcev uh, moramo tudi voditi račune, moramo vedeti, kako to poteka. Evropska unija e, ne sprejema nasilja nad ženskami v nobeni obliki. E, Evropska unija zagovarja enakost med ženskimi in moškimi in e, to so naše vrednote, ki jih morajo sprejeti tudi tisti, ki iščejo svoj dom na naših tleh. Spoštovanje Evropske unije, dostojanstva naših vrednot in zato se moramo boriti proti nasilju um, delati moramo zato predvsem na kulturnem dialogu in na uspešni integraciji. Hvala. Tako, zdaj pa postopek catch the eye. Štiri govornike in govornice imamo. Gospa Furunenler, popirko, ena minuta. Kiitos, arvoisa puhemies. Hvala lepa, Torej, če ste sami v temi, torej to je normalna situacija, če si jo predstavljate na finskem, torej, ko ženske uh, grejo teč ven, je vedno temno. Uh, to je temelj naših uh, vrednot in te bi želeli ohraniti. Spolna svoboda je prav tako nekaj, kar bi želeli ohraniti v. Uh, veliko v teh eh, avtoritarnih eh, muslimanskih režimih eh, je spolno, spolna svoboda tabu in to je prepovedano in to vodi tudi v veliko napetosti, ki potem eksplodirajo drugot v Helsinkih ali v Kölnu, ampak moramo zagotoviti, da bomo lahko ljudi obranili pred tem. Frau Lied, Hvala lepa. Gospa Lidija Sedra Rodriguez, minuta. Obrigada, presidenta. Mm, najlepša hvala. Nasilje nad ženskami izhaja iz patriarhalnega ustroja naše družbe, ki je tu prevladujoča. Zato je treba nasilje obsoditi in kaznovati. Več kot polovica žensk v Evropski uniji se boji in spreminja svoje navade ter se izogiba določenim krajem, zato da ne bi bile žrtve uh, spolnega ali telesnega nasilja. Leta 2014 je v Evropski uniji um, vsaka peta ženska e, izjavila, da je bila žrtev nasilja se strani moškega v mladosti. V Španiji so v zadnjih letih moški e, eh, odzeli življenje več kot 500 eh, ženskam. E, samo v zadnjem mesecu jih je e, umrlo 8. Zato tega ne moremo tolerirati. Potrebujemo bolj epe, zato da bomo jasno obsodili nasilje nad ženskami in ga preprečili. Hvala lepa, gospod Notes Marjas, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča spolno nasilje nad ženskami in nadlegovanje. To je večen problem in to se je še poslabšalo v času gospodarske krize. Torej, videli smo eh, grozno nadlegovanje v Kölnu, velikega števila žensk naenkrat eh, in eh, policisti so storilce prepoznali kot maročane oziroma državljane držav Severne Afrike in to je tudi posledica begunske politike gospe Merkel. Begunci se morajo prilagoditi življenju v Evropi za čas, ko so tu, ampak eh, nasilje nad ženskami je nekaj, kar ne pozna socialnih eh, meja in socialnih razredov. In zlasti v tej gospodarski krizi je nasilje nad ženskami še toliko pogostejše. In... No, in zdaj še zadnja govornica bo spregovorila v španščini, Tanja Gonzales Penjas, za minuto izvolite. Hvala, predsedujoča. Eh, vsaka tretja ženska v Evropski uniji je v življenju že bila žrtev neke vrste spolnega ali telesnega nasilja. V Španiji je bilo 109 eh, žensk ubitih, leta 2016 eh, že 11 um, več kot 5000 žensk in med njimi tudi deklet in deklic je žrtev sp, uh, trgovine z ljudmi. In ta mačistična politika ni problem drugih držav, to imamo tu v Evropi. Uh, to nasilje nad ženskami v Nemčiji na silvestrski večer spada v ta koncept, ki vidi. Ki, ž, žensko na enak način v vseh kulturah in v vseh družbah. Ta islamofobna propaganda je žalitev za žrtve mačizma. Uh, ksenofobi, ki eh, to poudarjajo, eh, pa ravno tako eh, postavljajo ženske v drugi plan. Recept je samo v izobraževanju in v vzgoji, ki bo mirilo na izkoreninjenje takih stereotipov. Na koncu dajem besedo še gospe komisarki Korini Kreto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. To je bila zelo. Um, plodna razprava in zelo cenim eh, to, da ste vsi izpostavili potrebo potem, da se eh, prepreči nadlegovanje in nasilje nad ženskami. Vemo, eh, da si vsi tu v parlamentu prizadevate za pravice žensk, tudi v političnem življenju, na trgu dela in tako dalje. In žalostno je, da sedaj govorimo o nasilju nad ženskami, ne govorimo sploh več o nespoštovanju do žensk, temu smo priča v vseh državah članicah, ampak ne moremo uh, ne moremo ignorirati eh, tega nasilja, eh, dogodkov, kot eh, so tisti, ki so se zgodili v Kölnu in drugot po Evropi in to je zelo pomemben signal za celo Evropo. Ampak, kot sem povedala v uvodnih pripombah, države članice po načelu subsidiarnosti so tiste, ki morajo biti uh, Eh, ki so odgovorne za zagotavljanje javnega reda, in varnosti, eh, kajti nikjer v pogodbah za to niso predvidene pristojnosti Evropske unije, se pravi EU ni pristojna za zagotavljanje javne varnosti in reda. Ampak, kot vsi veste, je Evropska unija sprejela eh, določeno število pravnih inštrumentov, s katerim lahko eh, pomagamo žrtvam zločina. In prepričana sem, da bo kolegica gospa Jurova Eh, več o tem povedala. Imamo horizontalne instrumente, ki se ukvarjajo s pravicami žensk oziroma pravicami žrtev, eh, z eh, osebami, ki potrebujejo posebno pomoč, posebne inštrumente za eh, ženske, za žrtve spolnega nasilja. In Evropska komisija se trenutno sredotoča na implementacijo obstoječe zakonodaje. Imamo direktivo o pravicah žrtev. Komisija bo seveda spremljala in pa ocenila tudi implementacijo na ravni držav članic, preden se bo odločila o tem, kaj naprej. In rada bi vas obvestila, da zaenkrat eh, je samo 11 eh, držav komisijo obvestilo o svojih izvedbenih ukrepih. Ampak kakorkoli že, rada bi vam povedala, da se strinjam z vsemi vami, da moramo eh, obsoditi nasilje nad ženskami v Evropi. Gre za milijone žensk. Evropska komisija bi želela delati z Evropskim parlamentom za to, da bodo vrednote eh, enakosti in temeljnih pravic so postale realnost za vse, ki, ki živijo na, eh, v evropskih državah. Torej, um, in to ne glede na uh, vse, kar je bilo navedeno, niti religija, niti čast, niti vse ostalo ne more biti opravičilo za nasilje in nadlegovanje žensk. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, razprava je s tem zaključena.